Uh, uh, Kolegice in kolegi, nadaljujemo. 9.40 bi naj začeli, pa je že 9.43. Se upravičujem tudi za to. Vsi kolegi za to točko so z nami. Torej, predstavitev na poti k celovitemu sistemu EU za zaščito manjšin. Naj razložim, to je zahteval naš odbor kot del raziskovalnega programa Libe 2017. Današnja predstavitev je zelo dobra za našo agendo. Sopada s tem, pripravljamo tudi osnutek poročila za minimalne standarde za manjšine. To bo predstavljeno 4. junija v našem odboru. In seveda je to zanimivo za zelo veliko kolegov. Tako da predajam kar besedo gospe Line Vosiljute iz Centra za evropske politične študije. Soavtorica te študije je, dobite pa 10 do 15 minut časa. Dobrodošli, predstavite prosim študijo. Good morning and... Dobar dan. Hvala lepa, da ste nas povabili, da ste nam dali priložnost, da predstavimo to študijo. Najprej hvala lepa, da je odbor Libe zahteval to aktualno pomembno študijo. Hvala lepa pa tudi, kolegom iz Ipola, da so nadzirali naše delo. To je sodelovalno delo Petra Barkarera in mene. Prav tako pa smo se zanašali na strokovno znanje, kar se tiče etničnih manjšin Severine Rusinove, Suzi Alegre, kar se tiče religioznih manjšin in Bastian David van der Velde glede jezikovnih manjšin kot eden od sloganov EU in to je tudi zapisano na dnevnem redu, združena v raznolikosti, je seveda vprašanje, kako zaščititi to raznolikost, kako ostati združeni. Imamo celovito zaščito manjšin in mehanizem za to, kajti to potrebujemo trenutnem porastu ksenofobije, antisemitske retorike. Eh, to se kaže v političnih razpravah in to smo videli tudi v kontekstu Brexita, pa tudi na nedavnih nacionalnih volitvah. Manjšine postajajo žrtve marginalizacije. Kako zaščititi manjšine v prihodnosti. Ta študija je na voljo. 170 strani ima, torej ne prestrašite se, kar vzajemite jo in jo prelistajte. Veliko je tudi prilog. Skušamo pa torej ugotoviti, kakšen je trenutni mednarodni sistem, katere so stopne točke EU, katere so praktično vprašanja, ki vključujejo manjšine in kako lahko to vprašanje bolje povežemo z mehanizmom pravne države. Umestimo to tako, da bodo manjšine resnično zaščitene, tudi če se raven pravne države niža. Kaj smo storili? Kakšen je naš pristop? Demokracija, temeljne pravice, pravna država, to je nas, naš trikotnik. To so trije koti, ki jih moramo povezati in stabilizirati, diskriminacija pa je na sredini. Manjšine smo razumeli na dvoj način. Po eni strani gre za pravice skupin, ko moramo ljudem dati, dati nekaj specifičnega, ker imajo skupne jezikovne, kulturne, religiozne potrebe. Po drugi strani pa gre tudi za nediskriminacijo in to je tista pravna značilnost EU, splošno načelo nediskriminacije. Kako torej zaščititi manjšine? To je bilo temeljno vprašanje, ko imamo institucionalne strukturne primere diskriminacije. Gledali smo si, etnične, religiozne in jezikovne manjšine, še prav posebno, smo se osredotočali na proticiganstvo kot pomembno pot ukrepanja, ki jo potrebujemo, antisemitizem, kar se tiče religioznih pravic, pa tudi islamofijo. Deset držav članic smo zajeli, prav tako pa tudi eno od predpristopnih držav, to je Srbija. ta medsektorski pristop, smo kombinirali tudi s pravno državo, statusom ali možnostjo manjšin, da izvajajo svoje pravice. To je odvisno tudi od statusa ljudi, ali so prosilci za azil, državljani tretjih držav, državljani EU ali državljani določenih držav, pa potem seveda eh, z lokalno ravnjo. Državljani tretjih držav, prosilci za azil, to so izpostavljali še pa posebno civilne družbe, ta skupini, ki imata zelo malo možnosti za zagotovitev svojih pravic, kakorkoli že, bolj tradicionalni pristopi, pa tudi postajajo vedno bolj postavljeni pod vprašaj. Kakšno metodo smo porabili? Svetočali smo se na ciljne skupine. 75 odgovor smo dobili z vseh 11 držav, pa tudi fokusna skupina z institucijami za enakost je potekala v sodelovanju z Equinetom in organizacijami za mašinske pravice. Sodelovali smo s skupinami za mašinske pravice. Ugotovili smo, to je pomembna, pomemben element, kjer ni prave zaščite manjšin, je prvi znak za niženje ravni pravne države, strukturna diskriminacija. In ko se to zgodi, lahko to bolj prizadene manjšine. Potem smo še naprej razdelali, kako bi okvir pravne države lahko bila tista prava pot, da EU zagotovi zaščito različnih manjšin. V tem trenutku imamo v EU 8 odstotkov populacije, ki je manjšinska deset odstotkov pa je jezikovnih manjšincev. Drugi člen je vstopna točka, to. Potem imamo tudi listino temeljnih pravica, še prav posebno 22. člen, kjer so se države članice zavezale, da bodo spoštovali pravice manjšin. Prav tako imamo antidiskriminacijske člene. Za nas je zelo zanimivo si bolj podrobno ogledati specifičnost EU, kar se tiče direktive o enakosti in rasi. Manjšinske pravice so pogosto prepoščene mednarodnim organizacijam, kot so Združeni narodi, OVSE e in Svet Evrope. V naši študiji pa vidimo, da imamo določeno specifiko prava EU, ko se ne moramo zanašati na naprimer svet Evrope, ki nam pove, da kaj ni v redu z našim lastnim pravnim sistemom. Če imamo institucionalno diskriminacijo Romov, lahko to spodkopa tudi vzajemno zaupanje v pravosodno notranje sodelovanje. Naprimer, če se pravic Romom ne spoštuje, če se jih ne sliši v tem pravosodnem sistemu, če jih je preveč v zaporih, naprimer, potem je to lahko znak, da je nekaj narobe z nacionalnimi sistemi in bi potem morali spregovoriti tudi o vzajemnem zaupanju, to preveriti. To je potrdilo tudi kar nekaj primerov pred Evropskim sodiščem. V EU si zelo prizadevamo za integracijo Romov pozdravljamo, narejene korake v prav smer. Domneva, da gre samo za ekonomsko-socialne pravice, pa spregleda institucionalne ozorce diskriminacije. Torej, zakaj se zauzemamo, da bi tudi v novem programskem obdobju imeli program za vključevanje Romov in za boj proti, proti ciganizmu, tako da bi tudi predstavniki Romov lahko spregovorili o različnih oblikah diskriminacije. Kar se tiče praktičnih vprašanj, pa imamo financiranje civilne družbe, kdo predstavlja mašinske pravice, to je nekakšen boj na nacionalni ravni. Včasih niso to tisti, ki se zazemajo za pravice mašin, ampak tisti, ki so na višjih položajih. Prav tako smo bili obveščeni, da je neodvisnost organov za zaščito pravic manjšin ključnega pomena, tudi da imajo dovolj osebja, da so ustrezno financirani ena ključ, eden ključnih izzivov in vprašanj, s katerimi smo se ukvarjali, to je še prav posebno očitno tudi v prilogah, pa je vprašanje neizpolnjevanja pravic v različnih mednarodnih mehanizmih. Odbor za odstranitev diskriminacije manjšin za odpravo diskriminacije žensk. Vedno znova vidimo, da obstaja nedoslednost pri vsem tem. V žirični skupini smo videli, da obstaja neka utrujenost na strani vlad, da bi izpolnevali te obveznosti, nekako kar normalizirajo že stanje, da ne izpolnjujejo določenih mašinskih pravic in protidiskriminacijskih standardov. To je bilo opaženo v vseh enajstih državah, na katere smo se osredotočili. Eno ključnih vprašanj je, da imamo pogosto tudi politično pripravljenost. Pripričanje, da bi državni akteri naj spoštovali mednarodne standarde, da kar tekmujejo, kdo bo najboljši na področju človekovih pravic. Vendar pa, včasih ni tako. ne spremljajo potem dovolj ločitev, ne, ne nadzorujejo dovolj teh vprašanj in tukaj bi EU lahko odigrala pomembnejšo vlogo. Druga vprašanja pa so tudi neratifikacija določenih direktiv. To je zelo raznoliko po, držav, po državah članice, katere države ne ratificirajo določenih konvencij ali eh, sporazumov. Če se vrnem na pravno državo, pa vidimo, da imamo lahko tri scenarije v državah članicah. Prvič, države članice imajo ustredno raven zaščite pravne države, človekovih pravic, so določeni primeri, vendar pa nacionalni organi to učinkovito nadzorujejo. Drugi scenarij, morda prihaja do znakov institucionalne diskriminacije rasizma do manjšin, vendar pa se potem v to umešajo mednarodni mehanizmi in se to zaustavi. Tretji scenarij pa je znižanje ravni pravne države. In tukaj je resnično težko posredovati in težko popraviti razmere, kajti včasih je že prepozno. Zato, torej, ko razmišljamo o mehanizmu za pravno državo, pozivamo da bi neodvisna komisija si ogledala sistematičnost, resnost kršitev, ki se izvajajo nad trnljivimi skupinami. Taka komisija bi lahko zbrala dokaze za tveganje, ki obstaja in bi posredovala preden pridemo do tretjega scenarija, ko je dejansko prepozno se pogovarjati z državami članicami. Kar se tiče sistematičnosti, pa pozivamo, da si ogledamo pilotne projekte Sveta Evrope in Evropskega sodišča. veliko število takih primerov imajo. Prav tako, da bi spremljali, kako dobro se izvajajo sodbe. In koliko mestnih ukrepov zamrznitve, ukrepov držav po 39. členu Evropsko sodišče že izdalo. Prav tako pozivamo k temu, da bi listino o temeljnih pravicah imeli za polno pravno zakonodajo, da ne bi omejevali področji, kjer EU lahko posreduje samo na materialni doseg EU, ampak da bi tukaj možnosti razširili, ko bi bolje uporabljali tudi 51. člen listine o temeljnih pravicah. Veliko potencijala je tudi za to, da bi združevali primere, imeli nek sistem sistemskih kršitev. Prav tako pa bi Evropsko sodišče lahko uporabilo intervencije tretjih držav, še prav posebno pisovažne govoro in diskriminacije, prav tako pa tudi pri kolektivnih tožbah možnost sporožitve teh, kot je v drugih mednarodnih mehanizmih. Prav tako bi lahko uporabili začasne ukrepe, zamrznitve Evropskega sodišča, to bi bil potencial, da se države članice drugače vedejo. Prav tako smo videli, da je zelo veliko zanimivih predlogov že bilo podanih strani parlamenta, kar se tiče neodvisnosti civilne družbe in financiranja, kot je sklad Eubailus. Tukaj gre tudi za kontinuiteto z novim večletnim finančnim okvirom, pa tudi nov sklad za reševanje sporov tu bi lahko torej lahko zagotavljali tudi pravice manjšin in bi manjšine potem po različnih državah imele podobne, podobna zagotovila. Hvala lepa za vašo pozornost, sedaj pa sem pripravljena odgovarjati na vaše vprašanje. Hvala lepa. Ni veliko poslancov danes prisotnih. Zahvaljujem se tistim, ki so tu naj povem, da je bilo poročilo o manjšinah eh, izdano leta 2004, tik eh, pred širitvijo. In eh, zopet ugotavljamo, da gre za zelo zapleteno področje, izjemno zapleteno področje. Že pri sami definiciji manjšin imamo težave v Evropski uniji. Te težave so se pojavile že leta 2004 po eni strani imamo uh, anglo-ameriško uh, pojmovanje diskriminacije, ki, uh, jo najdemo, ki jo najdemo v nekaterih uh, direktivah, uh, po drugi strani pa imamo vprašanje manjšin in pa mednarodnih uh, mehanizmov zaščite sveta Evrope, zrovnih narodov in tako dalje. Situacija v Evropski uniji je zelo zapletena in sprašujemo se, kako je lahko Evropska unija učinkovita pri tem. Naprimer, pri določenih direktivah eh, je izvajanje precej nedorečeno. In če tudi je to poročilo pripravljeno uh, skladno z poročilom na uh, eh, lasno pobudo gospoda Nagija, uh, upam, da bomo lahko o tem rekli še nekaj besed, da bomo to študijo lahko uporabili, kajti v njej najdemo resnično pomembne podatke. Upam, da bodo ljudje v tem poročilu našli odgovore na to, kaj lahko naredi Evropska unija na tem področju. Vem, da so nekateri predlagali ocenjevalne panele ali komisije Evropske unije, v preteklosti vsaj. To je ponavadi zelo težek postopek za člane manjšin, ki so žrtve diskriminacije imamo mehanizem temeljnih pravic, seveda, ampak to se ponavadi uporablja v kontekstu držav članic in ne za posameznike. To poročilo je izjemno pomembno in eh, poskuša odgovoriti na vprašanje uloge Evropske unije pri vsem tem. To je zelo dobro poročilo. Vprašanje je izjemno zapleteno upeto v mednarodne pravne sisteme in še enkrat bi počrtal, da imamo v tej študiji izjemno veliko informacij, ki so zahtevali veliko raziskav, veliko časa. Ima kdo kakšno vprašanje v zvezi s tem poročilom? Če ne, imam jaz vprašanje. Ne? Dobro, moje vprašanje pa je naslednje. kaj se bo zgodilo z poročilom Senadi v zvezi z opredelitvijo jezikovnih manjšin. Kako vi opredeljujete manjšine, ki so predmet diskriminacije? V kolikšni meri imate občutek, da se je to spremenilo v zadnjih letih? Kako so različne manjšine upete v to. Naprimer, če imamo skupine, ki so predmet eh, rasne diskriminacije, verske diskriminacije in tako dalje. Kje najdemo zaščito evropskih državljanov? Naprimer, če sem evropski državljan in če sem žrtev diskriminacije eh, na delovnem mestu, ker sem musliman, kaj lahko naredim, kaj lahko pričakujem od Evropske unije, ali me bodo zaščitile direktive ali kaj drugega, ali sem član manjšine v tem primeru. To je dobro vprašanje. Kaj ti uh, eh, situacija je resnično zelo zapletena. res bi vas eh, povabil, da si preberete to študijo in da se vprašate, kaj se zgodi z posamezniki, skupinami, če govorimo o Romih, naprimer, ali so zaščiteni kot posamezniki ali kot eh, skupina, glede na pravni sistem v državah, eh, glede na Evropsko unijo. Vem, da je vprašanje zapleteno, je pa pomembno povezano je namreč tudi z poročilom na lasno pobudo, ampak eh, sprašujemo se, kaj tu Evropska unija lahko naredi. To je kompleksno vprašanje ne samo za naš odbor, temveč tudi za odbor za zaposlovanje. Prav tako imamo tudi horizontalne direktive in zanima me, kako so te kakorkoli povezane s tem hvala lepa za vaše prijazne besede in za vprašanje. V študiji dejansko ugotavljamo, da za enkrat eh, države članice definirajo manjšine. Tudi če obstaja okvirna konvencija Sveta Evrope o manjšinah, ta omejuje države članice. Ampak za nas eh, ne gre toliko za vprašanje opredelitev pojmov manjšine, temveč glede na to, kaj lahko naredimo v primeru, da prihaja do sistemske diskriminacije manjšin. To je bil naš pristop. Ugotavljamo tudi to, da če naprimer za Rome nimamo eh, pravice na evropski ravni, nimamo pooblastil na evropski ravni, eh, da bi eh, opredelili to manjšino, smo še vedno lahko precej naredili s tako imenovanim mehkim pravom. Prav tako Evropska unija razmišlja tudi o tem, kako lahko bolje zaščiti Rome v državah članicah in pa tudi Rome, ki so mobilni znotraj Evropske unije. Vemo, da je pred nekaj leti prišlo do izgona Romov iz eh, Francije, iz Italije in eh, ta vprašanja niso bila izpostavljena v okviru nacionalne strategije na področju Romov. za nas je pomembno vprašanje to, eh, v kakšnih eh, okoliščinah eh, je nekdo predmet diskriminacije zato, ker pripada določeni menšini. Če imamo posamezni primer, potem mislim, da ima horizontalna direktiva o nediskriminaciji zelo pomembno ulogo. Osebe, in to ugotavljamo tudi v študiji, morajo uživati enake oblike zaščite in eh, ne smejo biti diskriminirane na trgu dela ali na drugih eh, področjih javnega življenja. Trenutno imamo samo eno direktivo, ki eh, resnično ščiti ljudi na več področjih. Na to imamo e, direktivo enakost e, in ta se nanaša samo na področje zaposlovanja. Če smo priča sistemski institucionalni diskriminaciji, potem e, je to včasih tudi del te prevlade večine v posameznih državah. V tem primeru je pomembna vloga civilne družbe in pa tudi organov, ki eh, so zadolženi za nadzorovanje eh, izvajanja te zakonodaje in eh, zato se nam zdi še posebej primerno, da se v sistem vključi tudi pravna država. Hvala. Poročilo je res obsežno in upam, da ga bomo uporabili tudi v širšem kontekstu, ne samo v kontekstu poročila na lasno pobudo o manjšinah. Povezano je namreč tudi s temeljnimi pravicami in tako dalje. Zahvaljujem se vam za pripravo tega poročila, za pripravo te študije in sedaj bomo nadaljevali z naslednjo točko. Nadaljevali bomo s točkami 5 do 10 in pa tudi 11.12. Pri vseh teh točkah eh, gre za priporočila komisija za sklep sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in celo vrsto držav Severne Afrike, Sredozemlja eh, in sicer eh, na področju izmenjave osebnih podatkov med agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznjivih dejanj. Torej imamo um, Alžirijo, Izrael, uh, Jordanijo, Turčijo, Libanon, Tunizijo, Marokom, Egiptom in tako dalje. Naj povem, da svet in uh, Europol želita čim prej začeti s pogajanji. Naj samo pojasnim in pojasnilo bo žal malce dolgo, ampak prosim, če mi lahko prisluhnete do konca. Torej, eh, svet in Europol želita čim prej začeti ta pogajanja. Eh, parlament je privolil v to. Pomembno je, da posredujemo tudi politični signal tako svetovni komisiji, kot tudi zadevnim državam. Kot ste zapisani v osnutku poročila, ki ga nihče od vas ni mogel prebrati, no, ampak če ste to prebrali, potem veste, da pogajalski mandati morajo odražati pomembnost, ki jo mi pripisujemo temeljnim pravicam. Moramo zahtevati, da se vključi klauzule za eh, varovanje osebnih in temeljnih pravic posameznikov. Nobena diskriminacija ne more biti dopuščena neposredno, ne neposredno pomembno je, da lahko to zagotovimo za vsako posamezno državo. Komisija mora tudi eh, izvajati ocene po posameznih državah, vprašanja hrambe podatkov, obravnave podatkov, načela eh, specifičnosti in eh, prepoved izmenjave podatkov v primeru, da, da pride do okrutnega um, obravnavanja ali mučenja, vse ta, vsa ta načela morajo biti vključena. Vemo, da ne bodo imele vse partnerske države uh, enakih ali primerljivih nadzornih organov in zato bi predlagal, uh, da oba partnerja uh, določita organ, ki bo lahko suspendiral izvajanje sporazuma v primeru, da pride do kršenja eh, določb sporazuma. Osebni podatki, eh, ki vključujejo eh, versko prepričanje, spolno usmerjenost, genske podatke, podatke, ki se nanašajo na zdravstvene eh, informacije eh, in tako dalje. Eh, ti podatki se lahko posredujejo samo v izredno izjemnih okoliščinah. Naj povem, da je pomembno, da imamo takšne mednarodne sporazume o izmenjavi osebnih podatkov, ampak moramo zagotoviti, da bodo evropski standardi človekovih pravic spoštovani. V primeru, da pride do sporazumov, ki ne bodo v celoti spoštovali naše zakonodaje na področju varovanja osebnih podatkov, potem bo treba to izpostaviti. Skladno z drugim členom dajem besedo političnim skupinam in eh, obveščam tudi kolege, da imamo tu eh, zastopnike EDPS-a in pa komisije. Nihče nima vprašanj. Kdo želi besedo? Gospa Zipel, izvolite. Hvala lepa, Klod. Zelo nakratko spomnim se, da smo že imeli prvo izmenjavo v zvezi s temi pogajanji oziroma sporazumi s temi dr različnimi državami in v uvodnih besedah ste že omenili nekatere težave, s katerimi se bomo morda soočili. In uh, lahko samo poudarim to, da situacija v vseh teh državah na seznamu eh, je zelo, se zelo razlikuje od ene države do druge. Poleg tega imamo razlike pri obravnavanju podatkov, obdelavi podatkov, pri izmenjavi podatkov in upam, da bomo to tudi upoštevali. Ne smemo posredovati podatke o evropskih državljanih eh, državah, eh, ki nam ne morejo zagotoviti, eh, kakšne bodo posledice takšnih izmenjav in ki nam ne morejo dati natančnih podatkov o tem, kaj se bo s temi podatki zgodilo. Eh, mislim, da bi bilo zelo koristno, če bi imeli več eh, informacij o tekočih eh, postopkih, zato da lahko razmislimo o tem, kaj bo morda potrebno v prihodnosti. Potrebno je tudi, da imamo kritično izmenjavo mnen z drugimi institucijami, zato da vidimo, kaj je v igri in kaj lahko pričakujemo v prihodnih mesecih. Hvala, to je zelo koristno. Ima še kdo kakšen prispevek? Gospod Macerski, želite kaj povedati na hitro? Hvala. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Zelo na hitro, kako stvari izgledajo v svetu predstavljam eh, predsedstvo in sem tudi eh, predsednik delovne skupine, ki razpravlja o eh, teh odločitvah sveta. Imeli smo že šest sestankov, kjer smo razpravljali o teh sklepih sveta. Države članice so izkoristile vsako priliko, da so izpostavili, kako pomembno je, da imamo varovalke, da imamo nadzor, da zagotovimo spoštovanje temeljnih pravic, osebnih podatkov in svobode posameznikov. Kot ste omenili v vodnih besedah, gospod predsedojoči, imamo že eh, dve mnenji DPS-a. In ti eh, mnenji smo poskušali v čim večji meri vključiti v besedilo. Naslednji sestanek eh, je predviden za jutri in upam, da se bomo lahko strinjali glede tega beseda, eh, besedila in nadaljevali na to tudi s sprejetjem tega besedila na eh, ravni koreperja. Hvala. In še zastopnik komisije. Izvolite. Zastopnica. Hvala lepa spoštovani poslanci, gospod predsedojoči, hvala lepa, gospod predsedojoči in hvala lepa tudi poročevalcu za eh, to eh, poročilo, za ta pomemben prispevek, ki je še toliko pomembnejši, ker pripravljamo pogajalski postopek. Mislim, da se popolnoma strinjamo z vašo zaskrbljenostjo glede zagotavljanja varovalk v prihodnih sporazumih, varovalk v zvezi z varstvom podatk, osebnih podatkov eh, in drugimi temeljnimi pravicami, ki jih najdemo v listini o temeljnih pravicah. Na komisiji si močno prizadevamo za to, da zagotovimo, da bodo vse Eh, ustrezne varovalke vključene v pogajalske direktiv, direktive. Kot je predsedstvo pravkar izpostavilo, smo imeli že kar številne razprave z državami članicami v zvezi z eh, osnutki pogajalskih direktiv in eh, te razprave so nam omogočile, da smo pripravili še bolj še boljše besedilo in upam, da direktive in pa uh, sklepi sveta, ki jih bo upam, da eh, svet hitro sprejel, torej vsi te uh, dokumenti bodo skoraj v celoti vključevali točke, ki ste jih vi izpostavili v osnutku poročila. Kot eh, je bilo že omenjeno, to odraža tudi uh, določeno število zaskrbljenosti, ki jih je izrazil EDPS eh, e v svojem mnenju iz meseca marca. Rada bi pokomentirala samo eno točko in sicer v vašem poročilu govorite o vlogi nadzornih organov v teh tretjih državah. Neodvisni nadzorni organ je en od temeljev uh, teh eh, varovalk uh, osebnih podatkov in to je cilj, za katerega si bomo prizadevali. Ampak zdi pa se nam, uh, da uh, ne moremo uh, takšnemu organu eh, dati pristojnosti za suspenderanje izvajanja sporazumov. To gre malce predaleč. Zagotoviti bo treba, da se izvaja eh, te varovalke v partnerskih eh, državah in to lahko zagotovimo z mehanizmom nadzora in redno oceno teh sporazumov to bo za komisijo zelo pomembno. In eh, na koncu, gospod predsedojoči, bi vam želela zagotoviti, da bo komisija z veseljem temu odboru redno poročala o napredku pogajanj. Hvala lepa. Hvala. In še za EDPS gospod Vjeverovski. Izvolite. Mr. Chairman, uh, most of the uh, opinions of the Večina mnenja nadzornika za varstvo podatkov je bilo vključenih v osnotek Lubara Ribe na začetku razprav v Evropskem parlamentu. Naj na tej točki povem, da smo zelo zadovoljni z rezultatom poročila, s poročilom, kot je bilo predstavljeno. Veliko točk ki smo jih slišali, je ključnih za prihodno razpravo na to točko. Naj izpostavim troje, tri točke, ki so izjemnega pomena za nadzornika varstva podatkov. Prva je povezana s prenosom podatkov, kjer imamo dve točke v poročilu, ki sta bili predstavljeni danes nadaljni prenos institucijam znotraj države bi moral biti dovoljen s prvotnim namenom prenosa podatkov. Potem nadaljni prenos v drugo državo naj ne bi bil dovoljen. To je za nas ključnega pomena, kar se tiče praktičnega dela in kar se tiče dosege dogovora. To lahko ima torej pozitivne rezultate, ampak samo takrat, ko je eh, potrebno spoštovati določene določbe. Potem pa poročilo, poročila pozivajo tudi k temu, da bi morali jasno povedati, da mora Europol spoštovati vsake zaveze glede prepovedi posredovanja podatkov strani Europola. Strinjam se s pripombami, ki smo jih slišali, glede različnih ravni zaščite, začenši z državami, ki imajo že vzpostavljen sistem zaščite podatkov, kot je Izrael, pa držav, ki je sploh ni takih sistemov, kot je Alžirija. Tako da sem pripravljen celo danes predstaviti informacije o vseh teh državah, kakšne so razmere, ampak seveda bosta so zakonodajalca to dobila tudi pisno. Um, Hvala lepa. Tako, mislim, da smo končali z našimi prispevki. Glede te točke, rok za predlogo spremembe 30. maja ob 18. na plenarno zasedanje pa mislim, da bomo šli s tem julija, julija bo to na plenarnem zasedanju, mislim. Hvala lepa, hvala lepa, Brigit, hvala lepa kolegicam in kolegom za vaše prispevke. Gledam na uro, ali lahko nadaljujemo. 14. točka. 13. točka glede cepola, kolegice in kolegov še ni, tako da bomo žal spet imeli odmor 30 minut. Hitrejši smo danes, kot smo pričakovali. Torej, točka glede cepola, nadaljevali bomo ob 11.

Gloria.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

Hvala za vaše potrpljenje. Sedaj bomo šli na naslednjo točko. Preden pridemo na glasovanje ob 11.15. Hitro smo napredovali po dnevnem redu, zato smo imeli vse te odmore za tiste, ki ste ravno kar prišli. Torej, točka pred glasovanjem gre za obisk delegacije Libe Cepolo to je bilo 5. in 6. aprila, Kinga Gall je to vodila, podpredsednica našega odbora. Gospa Gall je bila tudi poročevalka za uredbo CEPOL 2014-2015. Tako da. Ji bom kar predal besedo. Ali pa ne? Ali je prvi gospod Mamikins? Kinga. Kinga bo prva dobila besedo za predstavitev osnutka poročila v misiji, potem pa gospod Mamikins. Prosim, Kinga. Thank you, chairman. Hvala lepa, predsednik. Naj torej povem nekaj besed o tej misiji. na Cepolu aprila. Poročilo seveda si lahko preberete sami. Vse je zelo dobro zapisano, vse, kar je pomembno, je že zajeto. Skušala bom biti kratka, izpostaviti pa najpomembnejša sporočila, kaj smo izvedeli na tej misiji. Za začetek naj povem, da je zelo redko, da imamo misijo, kjer se priznava to, kar počnemo tukaj, To, kar je osebe cepola nam povedalo, je bilo to, da tako kot smo mi predlagali novi mandat za cepol, da je to imelo zelo otipljive učinke na delo cepola. Z raziskovalno usposabljenega centra sedaj resnično postaja centr, ki skrbi za usposabljanje, kar se tiče pa pri turizmu, varnostni vprašanj, to je pomembno v Evropi in sedaj lahko poučujejo, delijo izkušnje, ljudi to vedno bolj zanima. To je torej bilo možno storiti, zato ker smo spremenili mandat. Tako da so resnično pohvalili to, kar je počel, kar počne ribe in parlament. To je zelo pomembno. Da bom kratka. Namen delegacije je bil, da dobimo pregled nad najnovejšim delom o Cepolu, tudi vključitev v pravni okvir Julija 2016. Delegacija Jaz sem jaz in kolega socialistov Mamikins. Imela sva zelo dobre razprave z izvršnim direktorjem, namestnikom direktorja in višjim osebem Cepola. Tudi sekretarat je to zelo dobro organiziral. Poročilo mislim, da to tudi zelo nazorno kaže. Torej, bili smo sedež od Cepole. Pokazali so nam to. Mačarska vlada je renovirala ta sedež. To je sedaj zelo impresivna lokacija. Vendar pa, kot se zdi, bo, jim bo zmanjkalo prostora zaradi vedno novih nalog, ki jih dobivajo. In zaradi veliko interesa, ki ga zbuja njihovo delo. Direktor je izpostavil spremembo imena, to bo sedaj agencija za usposabljanje osebja EU na njihovem področju. Največja novost na novem pravnem okviru je obveza za agencijo, da ne samo podpira in koordinira dejavnosti nacionalnih partnerjev, temveč tudi to, da implementira usposabljanje in ima ustrezna urodja in proizvode za usposabljanje. 2017 v kontekstu spremenjajočih se političnih prioritet je CEPOR organiziral 208 pobud za usposabljanje, tudi 105 rezidentnih aktivnosti, 95 eh, webinarjev in 8 spletnih tečajev. Nekaj številk, da boste videli torej, kako to deluje v praksi nekako se delo večja. Dejstvo, da je 2014 je bilo število odeležencev v dejavnostih cepole krok 10 tisoč, 2017 pa smo pri številki 23.700. In zadovoljstvo stranke je zelo visoko. Večinoma gre za operativno osebje, ko, ki ga usposabljajo, torej nasplošno. Ne gre za teoretično znanje, gre za praktično znanje, vsakodnevne informacije, ki jih potrebujejo, izkušnje za operativno osebje na terenu. To podajajo strokovnjaki na visoki ravni. Cepor ima tudi Center ličnosti za boj proti terorizmu na tem področju imamo že sodelovanje, kajti nacionalne policijske sile sodelujejo, vendar pa vseeno imajo različno pripravljenost za boj proti terorizmu. In koristna izmenjava znanja je zelo dobra. Kibernetska kriminaliteta, tukaj je potrebno še veliko usposabljanja, tudi proti organiziranemu resnemu kriminalu, Tukaj potrebujemo tudi ozaveščanje v tretjih državah. To je sedaj pilotni projekt. Gre za partnerski program Severno Afriko in Bližnjim shodom za boj proti terorizmu. To je tudi zelo koristno pri deljenju izkušenj z operativnim osebem, kaj torej storiti pri morbitnem terorističnem napadu tudi promocija dela je ključna pri delu Cepola, ampak direktor je večkrat ponovil, tudi ostalo sebe, da je vedno več obseg dela Cepola nekaj, kar jim povzroča težave, ker nimajo dovolj osebja. Zato je bilo kar pogosto izrečeno med sestankom in tudi v razpravah, da bi naslednji večletni finančni okvir lahko spodbudil bolj uravnoteženo trajnostno dodelovanje sredstev na področju notranje varnosti v EU. Za zaključek naj povem, da osebno zelo cenim kakovost dela Cepola in v luči rezultatov in ogleda, ki ga agencija ima v zadnjih nekaj letih, mislim, da je izbira v našem odboru, parlamentu, da ohranimo specializiran organ za usposabljanje na tem področju ključno. To je nekaj, kar je zelo dobro. In naj izpostavim tudi dejstvo, da moramo povečati sredstva za to agencijo, za zelo korisno delo, ki ga opravljajo. Glede na to, da se je mandat povečal in je obseg dela sedaj resnično veliko večji. Želim si bolj uravnoteženega trajnostnega dodelovanja sredstev iz proračuna, tudi za cepol. Naj se zahvalim kolegu Mamikincu, ki je bil z mano na teh sestankih, na razpravah, pa seveda tudi osebi Libe za opravljeno delo in za osnutek poročila, ki so ga pripravili. Hvala lepa, Kinga. Želi kdo spregovoriti, glede cepola? Ne. Potem se zahvaljujem gospe Gal za poročilo. Naj izpostavim, da je zelo pomembno, da pozorno spremljamo delo naših agencij in da jih tudi redno obiskujemo v skladu z našimi pravili, s našim poslovnikom. Hvala lepa za to poročilo. Hvala lepa, kolegice in kolegi. 11.06. Glasovali bomo točno ob 11.15. Čakamo še, da se nam pridružijo kolegice in kolegi. Elektronsko glasovanje ob 11.15 bo torej. Bom kar utihnil. Počakamo do 11.15.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 colleagues, um, if everyone can... Hvala kolegi, če se prosim lahko posedete, bomo začeli z elektronskim glasovanjem. Obljubim, da bomo točni, prosim, da se posedete. Kolegi, bomo začeli z glasovanjem. na začetku sestanka sem povedal, da glede zasebnostnega ščita EU-ZDA poročevalec še vedno razpravlja z zadevnimi skupinami. Potrebujemo še malce časa za delo na kompromisnih predlogih in to sem sicer že povedal na začetku seje, ampak še enkrat ponavljam če vas ni bilo na začetku seje, tako smo se dogovorili. To glasovanje bomo organizirali čim prej. Tako da bomo nadaljevali z naslednjim glasovanjem in sicer uh, poročilo o izvajanju preostalih določb. Spoštovani kolegi, prosim, če se posedete. In to potihem. Nadaljujemo z glasovanjem eh, o poročilu, ki se nanaša na izvajanje preostalih določb šengenskega pravnega reda, ki se nanaša na šengenski informacijski sistem v Republiki Bolgariji in Romuniji. Referenčna številka na dnevnem redu je napačna, ta je F15A20 eh, skozi F17. Poročevalka, gospa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 Sedaj smo veliko bliže šengenskemu sistemu, to je vse, kar sem želela povedati. Varnost vsakega evropskega državljana je ključnega pomena za nas in zato države članice morajo eh, pravočasno eh, v eh, SIS vnašati prave podatke in tako pomagati ena drugi. Dobro, hvala, bomo sedaj glasovali. E, amandmajev ni, tako da kar takoj glasujemo poimensko in začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto 34 za, 1 proti, 2 vzdržana čestitke poročevalki. Hvala, gospod McAvey. Sedaj nadaljujemo z naslednjim glasovanjem. To je sporazum med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru sklada za notranjo varnost v obdobju 2014-2020. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto 34 za, en proti, tri je vzdržani. In nadaljujemo z naslednjim glasovanjem. Sporazum med Evropsko unijo in Islandijo o dopolnjenih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru sklada za notranjo varnost. Poročevalec je gospod Vistisen. Želite besedo? Ne, saj ga ni ne skrbite, itak ga ni. Ne, ne, kar pomirite se. Kaj je s tabo, Tomas, ali, ali imaš let, ali se ti mudikam? Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 33 za, 3 vzdržanje, 1 proti. Naslednje glasovanje nanaša na kandidata Evropskega parlamenta za izbirno komisijo za imenovanje Evropskega glavnega tožilca skladno z uredbo 2017-1900. 39. Glasovali bomo o Antoniju Muri najprej in uh, sicer bomo glasovali tajno. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Sprejeto. 34 za, 3 proti, 1 ozdržan za gospoda Muro. Hvala lepa, kolegi. S tem končujemo z glasovanjem in konec seje. Naslednja seja bo 4. junija ob 15. uri. Hvala.